prekinjeno eh, aprila v Strasburgu. Danes je mednarodni dan posvečen dekletom v informacijski eh, tehnologiji. To je pobuda, ki namerava podpirati mlade ženske, da se odločijo za kariero v eh, digitalni tehnologiji, tehnologiji informatiki in tako naprej. To je torej sektor, ki se širi. Evropski uniji eh, je 95 eh, eh, diplomantov med moškimi, ki se odločijo za to vrstne poklice, žensk pa je precej manj. Ženske eh, pogosto delajo v eh, upravi, eh, tudi če delajo v tem sektorju obstaja velik razkorak med obema spoloma eh, v eh, tem digitalnem sektorju. Eh, tudi manj žensk ima dostop do interneta od moških in sicer je razlika kar 12 odstotkov in ta razlika se je še povečala v zadnjih letih. Upam torej, da bo jutrišnji dan pripomogel k temu, da bodo vsi mladi sodelovali pri prizadevanjih za boljšo prihodnost. Eh, pomagali bomo pri eh, prizadevanjih Združenih narodov, ki eh, skušajo zagotoviti enakost med spoloma tudi z pomočjo informacijske in digitalne tehnologije sodelovati moramo, da bi bil naš izobraževalni sistem vključujoč in pa enakopraven. Potrebno je zagotoviti enakopravnost spolov eh, in eh, pa eh, prispevek žensk, torej uspešno delo.